good morning ladies and gentlemen dear president robinson dobro jutro dame in gospodje predsednica robinson predstavniki nacionalnih parlamentov poslanci evropskega parlamenta dame in gospodje moja kolegica predsednica odbora za ženske v Evropskem parlamentu, Irače Garcia Perez, je še zmeraj na poti k nam, eh, kajti v Bruslju je eh, veliko gradbišč in zamud. In zato vas prosim za razumevanje, začel bom eh, v njeni odsotnosti. Gospa Garcia Perez bo prišla čez nekaj minut, ampak jaz moram predsedovati nekemu drugemu pomembnemu sestanku eh, čez nekaj minut in zato vas bom prosil za razumevanje, da kar začnemo brez eh, predsednice odbora za ženske. Dobili boste tudi priložnost, da spregovorite na tej izjemno pomembni seji. Hvala lepa za možnost, da danes pregovorim tukaj eh, in pozdravljam eh, tudi organizacijo eh, tega dogodka eh, v počastitev Mednarodnega dneva žena, ki je seveda 8. marca. Teme, ki jih boste danes obravnavali, so izjemno aktualne. Gre za trenutno begunsko in pa uh, migracijsko krizo uh, iz uh, vidika uh, razlik med eh, spoloma. Naj te ne skrbi, upravičil sem te že. Hvala lepa. Dame in gospodje, kot predsednik Evropskega parlamenta tudi sam pogosto zamujam, ampak iz istih razlogov kot gospa Garcia Perez, prometni zamaški, pa tudi prometni zamaški znotraj hiše. Eh, zadeve niso tako preproste, kot izgledajo na prvi pogled. Dame in gospodje, imel sem številne sestanke, intervjuje in razprave na temo begunske krize. In eh, to me eh, boli. Eh, kajti tako zelo zapleten eh, problem se pogosto obravnava z izjemoma preprostim vprašanjem. Naj zapremo eh, naše meje ali ne? Na begunce pogosto gledamo kot na grožnjo naši družbi, ne pa kot na posameznike, ki bežijo pred vojno, ki za seboj pustijo vse samo zato, da bi našli varno zatočišče. Begunska kriza je kriza posameznikov, ki potrebujejo našo pomoč. In vedno več eh, je žensk in otrok. Februarja 2016 je UNICEF eh, poročal, da eh, se je število žensk in otrok, ki prihajajo v Evropo, močno povečalo in da je to število prvič preseglo število odraslih moških. Eh, ženske in otroci so najranljivejša eh, skupina beguncev, srečujejo se eh, z različnimi oblikami diskriminacije in pa z kršitvami njihovih temeljnih človekovih pravic. Boriti se je potrebno proti nasilju nad ženskami v državah izvora, potem med potjo v Evropo in pa v državi gostiteljici. Eh, v številnih eh, vojnih konfliktih eh, se ženske srečujejo z kršitvami človekovih pravic. Pogosto so žrtve posilstev in uporabljajo jih kot vojno orožje. Medtem, ko želijo ubežati vojni, se srečujejo z visokim tveganjem, še prav posebej, če potujejo same. Srečujejo se s spolnim nasiljem, eh, z strani tihotapcev, drugih kriminalnih združb in posameznikov. Eh, poleg tega eh, se pojavljajo tudi težave z prostitucijo in pa z prodajo te žrtve potrebujejo zaščito v državah Evropske unije, potrebujejo eh, posebno svetovanje in pa psihološko pomoč. Eh, ključnega pomena eh, so tudi razmere v begunskih taboriščih v Turčiji in pa v žariščnih točkah v Grčiji. Potrebno je spoštovati posebne potrebe žensk in otrok, še prav posebej, ko gre zasebnost, za zasebnost in varnost. Lansko leto sem obiskal begunsko taborišče v Kilisu v Turčiji, kjer sem z lastnimi očmi videl, kakšne programe eh, so pripravili za eh, ženske in deklice, izobraževalne programe in kako so jim ti pomagali, eh, da preživijo in da se okrepijo. Rad eh, bi eh, poudaril, eh, kako si turška vlada prizadeva na meji s Sirijo. Ampak vsi zelo dobro vemo, da le 10 odstotkov prebivalcev Sirije v Turčiji živi v tovrstnih taboriščih. In to me vodi k tretji točki, ki sem jo danes želel izpostaviti. Gre za potrebo po integraciji. Eh, žensk in pa deklic v našo družbo. To pomeni, da jim je potrebno olajšati dostop do trga delovne sile, zagotoviti jim je potrebno jezikovne tečaje in pa dostop do uh, eh, visoko kakovostne eh, javne izobrazbe. To velja tako za Evropsko unijo, kakor tudi za tretje države. In seveda, uh, eh, zato potrebujemo tudi ustrezna finančna sredstva na eh, prihodnem srečanju med Turčijo in Evropsko unijo prihodni ponedeljek mora tudi Evropski parlament eh, v pripravah na to sejo razpravljati o tem, kako zagotoviti ta sredstva. In eh, zadeve se morajo premakniti hitreje, kot pa se je premaknila razprava, ki je potekala pretekli mesec. Instrument Evropske unije za begunce v eh, Turčiji mora zagotoviti trajnostne možnosti preživetja za begunce, ki živijo v Turčiji. Eh, potem se ne bodo odločali za nevarno pot naprej. Dame in gospodje, begunska kriza je eh, kriza, ki zadeva ljudi. Gre za zelo zapleteno vprašanje in lahkih rešitev ni. Evropska unija je vzpostavila skupna pravila za soočanje z begunci in e, migranti in skušali smo se soočiti z tem vprašanjem, recimo uh, imamo eh, kodeks eh, za zunanje meje, imamo dublinsko uredbo, imamo uh, sistem uh, premestitve beguncev. Naša unija temeli na načelu pravne države in na solidarnosti med državami članicami, ampak v zadnjih mesecih Begunce in migrante, ki prihajajo v Evropsko unijo, ne obravnavamo v skladu z našimi skupnimi načeli in v skladu z tem pomembnim načelom solidarnosti. To je skrajno nepravično tako eh, za eh, begunce in migrante, kakor tudi za eh, tiste države, ki morajo plačati ceno tega, ceno te nesolidarnosti. Prišel je čas, da vzpostavimo sistem, ki bo temeljil na eh, skupnih pravilih, eh, ki jih bodo sprejele vse države članice. Vprašanje le je, ali lahko eh, skupaj najdemo rešitve, ali lahko izvedemo ustrezne reforme, preden bo prepozno. Kot je rekel zgodovinar Christopher Clark v eh, nekem eh, drugem kontekstu, gre za vprašanje, ali eh, bomo tavali v spanju v Evropo zaprtih meja in zaprtih umov. Želim vam plodno razpravo o tem, kako izboljšati situacijo v begunskih taboriščih in kako izboljšati integracijo v našo družbo za ženske begunke in za njihove otroke. Žal mi je, da ne bom mogel cel dan eh, sodelovati pri vaši razpravi. Eh, imam namreč eh, drugo sejo. Pripraviti se moram na konferenco predsednikov in pa seveda predsednic političnih skupin skupaj z Federico Mogherini. In glavna točka na dnevnem redu so problemi povezani z begunsko krizo in pa seveda priprave na uh, vrh z Turčijo. In zato upam, da mi boste upravičili to mojo odsotnost eh, in uh, besedo sedaj predajam naši visoko cenjeni gosti Mary Robinson. Najlepša hvala. Hvala lepa, predsednik Šulc, za ta dober začetek naše seje. Gospa predsednica odbora za pravice ženski in enako spolov, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovane nacionalne poslanke in poslanci in gospa Naval Sufi, pozdravljeni pa tudi vi, drage sestre in bratje, podporniki. Vesela sem, da se lahko vrnemo v Evropski parlament da se pridružim današnjemu zasedanju. Leta 2011 sem bila tukaj, ko smo skupaj obeležili stoto obletnico Mednarodnega dneva žensk. To je bil zelo pomemben trenutek. Vendar letos se posvečamo temi, ki postavlja pred izziv temeljne vrednote Evropske unije. To so begunke in prosilke za azil v Evropski uniji. Da se posvečamo prav njim v Evropski uniji, zato ker potrebujemo evropske poslanke in nacionalne poslanke, da spregovorijo na glas za to, da bo sporočilo jasno. Imamo dovolj empatije in pričakovanja oziroma domišljije, da bi se postavili v čevlje ženske, ki je morala zapustiti svojo državo. Britanska in somalijska pesnica Warson Shire je napisala pesem na to temo. Naj vam preberem samo skrajšeno različico. Nihče ne zapusti doma, razen če je dom v ustih morskega psa. Proti meji stečeš le, če tja teče tudi vse mesto. Tvoje sosedje tečejo hitreje od tebe. Fant, ki ti je za tovarno s poljubom spodnesel noge, v rokah drži puško večjo od njega samega. Dom zapustiš, ko ti dom ne dovoli več ostati. Nihče ne bi zapustil doma, razen če te prežene dom sam z ognjem pod nogami in nelagodjem v trebuhu. O tem nikoli ne razmišljaš in ko pride tako daleč, v srcu nosiš pesem domovine. Počakaš do stranišča na letališču, da raztrgaš potni list in ga požreš. Z vsakim koščkom postaja jasno, da se vrniti ne moreš. Razumeti je treba, da nihče ne da otroka na čovn, razen če je čovn varnejši od kopnega. Začeti moramo s premiso, da vse beguntke in migrantke uživajo človekove pravice. Begunci in prosilci za azil imajo posebne pravice v okviru konvencije o beguncih iz leta 51 in protokola iz leta 67, ampak tudi ekonomski migranti imajo pravice, pravico do hrane, vode, izobraževanja, zatočišča, da so prosti pred nasiljem in da se spoštuje njihovo dostojanstvo. Zato moramo govoriti o begunkah in migrantkah. To je vsak dan pomembnejša tema. Februarja je visoki komisar za begunce pri Združenih narodov povedal, da 55 odstotkov tistih, ki se odpravljajo na obale sredozemlja preko morja, predstavljajo ženske, v primerjavi z 27 odstotki junija lani. Ne moram več trditi, da ne vemo, s kakšnimi tveganji se soočajo ženske in deklice, ko iščejo zatočišče v teh težkih časih. Ženske so še posebej ranljive, ko so nasilno razseljene. Socialne neenakosti na osnovi spolnih vlog so še okrepljene zato, ker razpadajo tradicionalne podporne strukture in formalni pravosodni sistemi. Ženske so izpostavljene tveganju za nasilje, spolno zlorabo, izkoriščanje in trgovino. UNHCR in drugi so že večkrat podali poročila po tem, da se vedno več uporablja transakcionalni seks, kar pomeni, da so ženske prisiljene v obupne ukrepe, da plačajo za svoje dokumente, da lahko potujejo. To lahko seveda vodi do težav z zdravjem in smrti zaradi nosečnosti. Če vse to vemo, ali ni nehumano, da ne ukrepamo. Če pride do nasilja do nad migrantkami v Evropi, potem to zmanjša vrednost nas vseh. Evropska unija se mora takoj odzvati in to robustno, zato da zagotovi pravice in varnost žensk in deklic, ki iščejo azil in zatočišče v okviru naših meja. Seveda to tudi vključuje moške, ampak trenutno se posvečamo deklicam in ženskam. Dobro, poznamo tveganja in vedeti, moramo tudi kaj je treba storiti, da zaščitimo ženske in deklice na tej nevarni poti do zatočišča. Poročilo o situaciji žensk begunk in prosilk za azil, ki ga je pripravil odbor za pravice ženske in enako spolo v Evropskem parlamentu, je pripravil potrebne ukrepe, ki bi jih potrebovali. Gre za tranzitna mesta in centre za sprejem, ki morajo biti ustrezno kadrovani. Prav tako potrebujemo bolj učinkovite in hitrejše postopke za združevanje družin. Potrebujemo tudi obsežne in ustrezno opremljene programe za to, da rešimo potrebe žensk na področju zdravja. Prav tako moramo pomagati ženskam, ki so žrtve spolnega nasilja, zato ker ženske ne bodo same poročale o tem. Zato jim moramo omogočiti ustrezno okolje. Ustrezni ukrepi za to, da zagotovimo varnost žensk in prosilk za azil, bodo seveda potrebovali veliko novih sredstev. Države, ki so trenutno v ospredju sprejema begunk in prosilk za azil, morajo prejeti našo pomoč, zato da bomo lahko spoštovali človekove pravice razseljenih žensk in deklic. In vse države članice morajo pri tem sodelovati. Ženske poslanke po vsej Evropi morajo opozoriti na to, še pred vrhom EU Turčija, ki bo 7. marca, in pred vrhom o migracijah, ki bo 18. in 19. marca. Ta razprava je pri nas ob pravem času. Odziv na krizo z begunci je dejansko zagovarjanje človekovega dostojanstva. Ali lahko današnji voditelji živijo v vednosti, da prihaja do groznih zlorab, medtem pa podajo izgovore o gospodarskih ovirah, kako nas bo sodila zgodovina. To je trenutek za evropsko enotnost in solidarnost, tako kot je povedal gospod Šulc. Vsi moramo sodelovati, vse države članice morajo stopiti skupaj, samo tako bomo rešili krizo. Pri reševanju pomankljivosti v zvezi z migracijami in prisiljenim razseljevanjem smo dobili priložnost, da razvijamo trajne mehanizme in varovala za to, da se kaj takega ne zgodi več. Res je, trenutna kriza bo minila, ampak do razseljevanja bo prav gotovo prišlo tudi v prihodnosti. Ukrepe za preprečevanje dejavnikov, ki potiskajo ljudi iz držav, moramo povezati z iskanjem trajnostnih načinov za to, da jim pomagamo. Pri tem moramo seveda vedeti, zakaj ljudje zapuščajo svoje države. Wilson Shire pravi, da nihče ne zapusti doma, razen če je dom v ustih morskega psa. Kaj je? Yeah. Kaj so usta morskega psa, je seveda odvisno. Poznamo veliko dejavnikov, gre za preganjanje, vojno, državljansko vojno in revščino. Vendar preiskati moramo tudi druge dejavnike, ki bi lahko bili morda edinstveni za naš čas in se lahko seveda poslabšajo v prihodnosti. Tukaj omenjam negativne učinke podnebnih sprememb. Podnebne spremembe multiplicirajo grožnjo. To samo poskrbi, da je še teže rešiti vprašanje revščine, pomankanja vode in tako naprej. Podnebne spremembe bodo povečale migracije in razseljevanje na globalni ravni. Suša v Siriji je prizadela to državo že proti koncu zadnjega desetletja in to je zdaj domnevno ključni dejavnik, ki je vodil do državljanske vojne. Raziskave pri drugih sporih kažejo, da lahko više temperature dejansko prispevajo k temu. Vpliv podnebnih sprememb na, tudi na prisiljene migracije so različni za moške in ženske. ženske Običajno nosijo večje breme. V državah v razvoju so ženske odvisne od lokalnih naravnih virov za preživetje, zato ker so pač odgovorne za to, da poskrbijo za vodo, hrano in energijo za kuhanje in gretje. Učinki podnebnih sprememb, vključno s sušo, Nerednimi padavinami in deforestacijo pomenijo, da je težje zagotoviti te vire. Ženske, za katere so učinki podnebnih sprememb del njihovega življenja, te je treba vključiti v zasnovo ustreznih odzivov. Poskrbeti moramo, da bodo ženske aktivni agenti v spremembah. Sprejeti moramo njihovo znanje in tudi spoštovati njihovo zmogljivost prilagajanja. Zato moramo razviti lokalne rešitve za podnebne spremembe. Tako bomo ukrepili celotne skupnosti in to bo omogočilo tudi boljšo odpornost na podnebne dogodke, zaradi katerih bi lahko skupine sprejele odločitev, da se preselijo. Trenutna kriza z migranti kaže, da je svet nepripravljen na razmere, kjer so globalne migracije dramatično poslavšane zaradi podnebnih sprememb. Države EU bi morale vedeti, da so podnebne spremembe že dejavnik potiska, ki poganja ljudi od svojih domov. Pogosto najbolj prizadane tiste, ki so najbolj ranljivi. Problem se bo še poslabšal. Evropski voditelji morajo pripraviti strukturne in človeške izzive, tako da bomo razseljenim pomagali, da se naselijo v evropskih državah. Državam izvora pa moramo pomagati, da bodo bolj odporne na podnebne spremembe. Zato moramo zdaj sprejeti prave odločitve. Evropska unija lahko preoblikuje zgodbo o migracijah iz zgodbe o žalosti v zgodbo o prispevku in prilagajanju. To bi lahko našo družbo naučilo veliko opuštenosti in tako bi lahko zagotovili tudi model, ki bi mu svet lahko sledil. In s tem želim končati. Končati pa želim tudi z besedami prijatelja in prijateljice, ki je umrla mlada in ki je dobila nagrado za mir, to je Ongari Mataj. Rekla je, tekom zgodovine pride čas, ko mora človečnost preiti na novo raven zavedanja, zato da so doseže višjo raven morale. Zdaj je ta čas za nas in ženske morajo podati svoj glas. Zato pozivam vas, da poskrbite, da vas bomo slišali. Zato je ta razprava z nami v pravem času. Hvala. Thank you. <clears throat> Thank Hvala lepa, gospa Robinson. Tretji govor pa bo podala gospa Naval Sufi. Ona je aktivistka za človekove pravice. Pomagala je rešiti številna življenja v trenutni krizi. Gospa Sufi, izvolite. Cercherò di cominciare il mio, il mio diskurso. Poskušala uh, bom uh, povedati svoj govor, ne, da bi se pri tem upirala na kakršenkoli dokument. Oprla se bom eh, na steklenico, kot je, oziroma na plastenko, kot je ta na škornje neke ženske in na dve plastenki vode. Če želimo govoriti o ženskah begunkah, potem moramo govoriti o e, teh dveh plastenkah in o ženskih škornjih. Tukaj e, gre e, za rešilni opič za vse tiste ženske, ki niso imele dovolj eh, denarja, da bi se odpravile na pot iz Egipta, Sirije, Libije ali katerekoli druge države. Deset eh, let eh, že vidim sredozemlje rdečo, namesto da bi videla njegovo globoko modro barvo ne želim govoriti o številkah, eh, govoriti želim o vsem tem, kar vidimo in kar občutimo. Sredozemlje je koncentracijsko taborišče, kjer ljudje vsak dan umirajo, kjer ljudje vsak dan trpijo. Ko vse to opazujemo, se pretvarjamo, da se ne dogaja nič. Eh, vse to me spominja na eh, koncentracijska taborišča v času nacizma. Vrnila sem se iz Grčije eh, in eh, spala sem ob meji v avtu, pogovarjala sem se z begunkami, z neko sirsko begunko, ki je prišla v Grčijo in ki je iz Grčije nadaljevala pot v Nemčijo. Nihče seveda ni vedel, eh, kdo je Eval Sofi, ta sirska begunka. In uh, na svoji poti uh, sem se dvakrat soočila z nasiljem uh, uradnikov. Ne bom povedala, kje. V prvem primeru je šlo zato, ker sem želela zaščititi družino. Eh, družina je hotela na avtobus eh, zaradi tega, ker je že vstopil eh, njihov sin in policist jim tega ni dovolil. Pravice žensk, pravice družin, pravice otrok so pravice nas vseh. Ampak, če želimo govoriti o naših pravicah, potem moramo vsi oditi na meje in spremljati begunce do njihove ciljne destinacije po mojem mnenju ne obstajajo begunci in ekonomski migranti, ki bi eh, bili v težavah. Po mojem mnenju je v težavah Evropa. Zaradi tega, ker smo pozabili na tiste vrednote, zaradi katerih se je rodila Evropa. Ne bojim se za begunce, kajti nekega dne se bodo vrnili v svojo domovino. Imajo svojo domovino, kakor imamo svojo domovino, državo, v kateri smo se rodili, tudi mi. Jaz ljubim Italijo, kajti odrasla sem v eh, Italiji. Ljubim tudi uh, Maroko, uh, kajti uh, sem tudi Maročanka. Torej, kaj se bo zgodilo z nami? To je temeljno vprašanje. Kakšen občutek bomo imeli, ko se bomo enkrat pogledali v ogledalo, ko bomo morali našim otrokom dejati, da nismo storili vsega, kar bi lahko storili? V desetih minutah ne morem povzeti te katastrofe, kateri smo priča. V teh dneh je izbruhnilo neverjetno nasilje. Nasilje nad otroki in ženskami v mestu Al-Raka v Siriji. 550 eh, kratkih sporočil sem prejela v zadnjih 24 urah. Na meji med eh, Srbijo in eh, Hrvaško se dogajajo neverjetne stvari. Tam so zaustavili vse eh, tiste, ki prihajajo iz Al-Rake in razlog je preprost, zaradi tega, ker je Al-Raka pod nadzorom ISISA. Torej, to so najprej bile žrtve diktature, eh, žrtve avtoritativnega režima. Potem so to postale žrtve teroristov, ki so se nastanili v njihovem mestu. Potem so se odločili, da bodo zapustili Sirijo, da bi našli mir, da bi lahko njihovi otroci obiskovali šole, da eh, njihove eh, hčerke ne bi rabile nositi burke. In te iste osebe se sedaj nahajajo blizu naših meja. In eh, te osebe eh, so tam zaustavili. nimajo več eh, finančnih sredstev, nimajo več denarja za nakup eh, hrane, upajo eh, le na pomoč kakšne humanitarne organizacije. Lahko vam rečem, da tudi ko humanitarne organizacije razdeljujejo hrano, poskušajo oduzeti še zadnje dostojanstvo beguncem. Bila sem tudi na makedonski meji, in tri, štiri ure sem stala v vrsti, v dežju in v mrazu, zato da sem uh, dobila hrano in čaj. Mogoče je sedaj čas, da odpremo humanitarne koridorje, mogoče je čas, da tem uh, osebam zagotovimo zakonit vstop v Evropo. Ponavljam, zakonit vstop v Evropo, kajti Evropa je postala. Eh, trdnjava, trdnjava, v katero lahko stopiš samo z pomočjo mafije. In zato me je strah. Eh, strah me je eh, organiziranih kriminalnih združb, strah me je mafije in strah me je tega, kaj bom povedala svojim otrokom čez nekaj let. Hvala lepa. Hvala. Muchísimas gracias. Eh... Najlepša hvala, gospa Sufi. Govorila bom špansko, mogoče boste potrebovali prevod. Ko smo slišali besede gospe Robinson in gospe Sufi, je težko ostati ravnodušen. Najlepše bi se vam zahvalila za vašo prisotnost na tem seminarju. Rada bi podala tudi nekaj informacij. Tukaj v Evropskem parlamentu smo zelo zadovoljni zaradi odziva na to srečanje in zaradi vaše udeležbe. Tekom tega dopoldneva bo z nami 44 Eh, članov in članic iz 28 nacionalnih parlamentov. In mislim, da je udeležba zelo dobra, zelo visoka. In cilj naših eh, današnjih razprav je, da vključimo čim več ljudi, tudi veliko gostov bo z nami. Eh, tolmačenje bo potekalo v vse evropske jezike. Španski nacionalni parlament se je upravičil, eh, niso mogli poslati eh, novene delegacije, kajti včeraj so namestili novo vlado. naj vam povem, eh, da smo do zdaj imeli eh, prejšnjo eh, vlado, včeraj pa je prišlo torej do sprememb. Danes se bomo pogovarjali o mm, resničnosti in pa dejanski situaciji begunskih žensk in to je zelo pomembno za vse nas v Evropskem parlamentu veliko govorimo o tem in mislim, da je nujno potrebno to, da vsak prevzame svoj del odgovornosti. Če ne želimo več govoriti o sramoti za Evropo, potem morajo tako nacionalni parlamenti, nacionalne vlade kot tudi evropske institucije narediti več. preiti moramo od praznih besed eh, k konkretnim zavezam in to je naša odgovornost in tudi naša obveznost. Zdaj pa bom predstavila potek današnjega srečanja. Imeli bomo mm, tri delavnice. Udeležili se jih bodo tudi evropski poslanci in poslanke. lahko bodo dobili besedo, kadarkoli jo bodo želeli. Upam, da bo sodelovanje zelo aktivno, da se boste vsi vključili v našo razpravo. Pred vami je program. Dobili ste tudi seznam eh, govorcev oziroma gostov v vsaki od teh treh delavnic. Ena delavnica bo potekala tukaj drugi dve delavnici pa v dveh drugih dvoranah. Eh, zunaj vam bodo pokazali, kam morate iti. Eh, ahí fuera habrá. Eh. Zunaj vas torej čaka osebje parlamenta, ki vam bo pokazalo eh, še dvorani za drugi dve delavnici. Zdaj bomo srečanje prekinili za nekaj minut, zato da se bomo lahko organizirali in da bo vsak lahko poiskal svojo dvorano. Ena od delavnic bo potekala tukaj, drugi dve pa v drugih dveh dvoranah. Ob enajstih pa se spet vsi zberemo tukaj. Se strinjate? Eh, dobro delo vam želim.